ne dati bil prekinjen. Kolegi, hvala lepa. Vsem iz odbora Ekon, Empel, ITRE in pa transport in pa regionalno politiko. Hvala lepa tudi gospod eh, kandidat za podpredsednika. Sedaj pa je čas za vašo končno izjavo. Prosim. Spoštovani kolegi, hvala lepa za izmenjavo mnenja. To je prvič, ko imam priložnost razmišljati o zamislih, kako lahko investicijski svežen in eh, svežen za ustvarjanje novih delovnih mest izgleda. Če bom potrjen, bom nadaljeval razpravo o prioritetah, ki ste jih izrazili ali ki so jih izrazili vaši odbori. Katere naj bodo torej prioritete, če si pogledamo investicijski svežen in ki vidite možnosti za najboljšo izkoriščanje proračuna. Če bom potrjen, potrebujem tudi vašo pomoč pri zagotavljanju zakonodajnih eh, pobud, predvsem glede enotnega trga. Veliko vprašanj obstaja, katerim so države članice leta in leta nasprotovale. Sem pa pripričan, da je prišel čas za bolj ambiciozne um, prizadevanja, da se ustvari boljši enoten trg. Torej, če povedamo, povemo drugače, moramo dati več priložnosti MSP-jem, da lahko ponudijo svoje storitve in blago. Kot sem rekel pred nekaj minuti, minutami, bi se rad eh, osredotočil na realne naložbe in realno sodelovanje. Nisem več politik, eh, trenutno sem drž, javni uslužbenec in v političnem življenju občasih prihaja do konfliktov zaradi vrednot eh, in drugega. Kar pa sem se naučil v preteklosti je, da ljudem ni všeč, če se politiki prepirajo. Vsaj take so bile povratne informacije, ki sem jih prejel kot ministr za finance in pa predsednik vlade. Zakaj se ne osredotočate na vprašanje, pri katerih se lahko dogovorite? Gospa, vi ste spostavili vprašanje, da zaupanje ne prihaja strani ljudi in strinjam se z vami. Kaj, če bi začeli ustvarjati vzdušje, v katerem bomo našli več vprašanj, o katerih se lahko strinjamo, namesto takšnih, o katerih se ne strinjamo. In izkoristimo to priložnost in ta duh za to, da vzpodbudimo rast in naložbe. Mislim, da lahko to storimo. Prepričan sem v to. Zato bi se še enkrat zahvalil poslankam in poslancem za odlično izmenjavo mnen. Želim vam še lep preostanek tedna. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Sem precej hitr govorec, torej hvala lepa za pomoč. Zahvaljujem se tudi predsedujočim in sekretarjatu za to priložnost. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Če smem prositi gospoda Kvaterja, da prevzame besedo še za svoje zadnje besede. Hvala lepa, samo nekaj besed, da se zahvalim kandidatu za podpredsednika Kaj Tajnenu za to zanimivo zaslišanje. Vsi poslanci, člani vseh sodelujočih. Uh, odborov sem se zahvaljujem za eh, udeležbo, člane odbora Ekon, prosim, da pohitijo na drugo zaslišanje in tu se bom sedaj ustavim, predajem besedo gospe Upskok. Tudi jaz se vsem zahvaljujem za vaše vprašanja, zahvaljujem se gospodu Katajnenu za odgovore. To je bilo kar nekaj težkih ur, ampak zaslišanja morajo taka biti. In rezultat je tak, da oziroma najboljši rezultat dobiš, če tako postopaš. Torej, hvala lepa za to zaslišanje in to zagotovo ni zadnje. Hvala lepa. Hvala lepa so predsedujočim in tudi vsem poslancem Evropskega parlamenta rad bi vam povedal zelo pomembno informacijo. Ob 14.30 bo potekalo zaslišanje gospoda Franca Cimmermansa, ki je tudi kandidat za podpredsednike. To je odprta, odprto za vse nas in zato moramo biti eh, prisotni vsi koordinatorji iz ITRIA ob 13.30. potem pa ITRE in EKON ob šestih, potem pa še ITRE in ENVI ob sedmih. Hvala vsem predstavnikom Evropskega javnega mnenja, da nas opazujete in da ste z nami. Hvala lepa.